To pomeni, da nikoli ne bi mogli doseči popolne koordinacije. Pa saj zakaj bi jo morali imeti? Mislim, da je dobro, da obstaja tudi določena mera konkurenčnosti. Ne vem, zakaj moramo vedno poslušati svet in komisijo. Potrebujemo konkurenčnost pri plačah, povsod in to prispeva k dobremu gospodarstvu in prav za to Združeno kraljestvo sedaj gospodarsko raste, ne pa Evropska unija. Tudi Deutsche Bank ima določene probleme, italijanske banke bodo šle v stečaj in bodo propadle. Naš sistem je po mojem mnenju res dober za nas in res popolna koordinacija bo pomenila, nov sovjetski komunizem sistemu socialne varnosti. To je res slaba ideja in združeno klesstvo tukaj sploh ne more sodelovati in to je še en razlog za to, da vas bomo zapustili. Najlepša hvala, sedaj nas pa čaka prosta razprava, gospod Gratini. Domna predsednica, domna komisar, sinče. Hvala za besedo. Res ne razumem določenih poslank in poslancev. Vse si ne želimo imeti enega samega sistema socialnih varnosti. Ne, mi želimo samo, da se spoštujajo pravice čezmejnih delavcev, ko pač delajo v drugi državi članici in da se pač jih tam spoštuje na enak način, kot se spoštuje državljane te države članice. Želimo imeti enoten trg, želimo imeti mobilnost, nočemo pa tukaj uveljavljati vseh teh pravic. Poglejmo si sedaj to poročilo. Gre za kompromisno poročilo, lahko ga podprem. A to, kar se dogaja v Avstriji, je nesprejemljivo. Tam vlada indeksacija družinskih dajatev. Tudi druge države članice to počnejo. Ali želimo imeti združeno Evropo, ali želimo imeti enotni trg, to predvideva pogodba. In če to želimo, moramo imeti enake plačila za enako delo. Ali ste hoteli eh, sodelovati v postopku modrega kartona za gospoda Koberna? On je govoril v imenu celotne skupine, dobil boš minuto, ampak kasneje ti bom vseeno dala besedo, da boš pač povedal gospod Marjas, potem pa si ti na vrsti. Hvala za besedo. Sistemi socialne varnosti so seveda v pristojnosti držav članic. Potrebujemo tudi fleksibilne trge dela, ampak moramo se izogniti socialnemu dumpingu. Sisteme socialne varnosti ne smemo spremeniti v sisteme dajatev za sosednje države. To se zgodilo z našim sistemom socialne varnosti v Grčiji. Mi sedaj pravzaprav subvencioniramo bolgarske delavce v Grčiji. Sem za to, da je diskriminacija nedovoljena, ampak vseeno moramo poskrbeti za enake pogoje za vse. In če delavec ostane v državi za poslitve, tam lahko uživa vse te pravice. Drugače pa ne, razen v primeru upokojitve. Beg možganov je tudi prevedel do propada sistemov socialne varnosti. Gospod Lenars. Hvala za besedo. No, hotel sem izpostaviti samo postopkovno vprašanje. Gospod Coburn, pa tudi ostali z njegove politične skupine se niso pravočasno pojavili. To ni spoštljivo in ni pošteno. Lahko si je odpočil danes zjutraj, potem pa ima še ogromno časa, da govori. Dobro, če res spoštujete to razpravo, se morate tukaj tudi zglasiti pravočasno. Sem zelo pravična, ne predsedniškem stolčku in če se ljudje pojavijo, jim seveda dovolim, da govorijo, bo pa gotovo gospod Coburn prišel na naslednjo razpravo prej. Zdaj pa gospa Miranda. Preocupame mucho este debate. A continuidade y e o respeto dos derechos sociales e dos... dos... Najlepša hvala. Treba spoštovati socialne pravice za delovce in delovke, preprečiti goljufijo, nelojalno konkurenco, poskrbeti tudi pravno gotovost, spoštovanje predpisov. In želela bi omeniti mobilnost delavcev, konkretno pomorščakov, ki so bili vpisani v sistem na Norveškem, pa še vedno čakajo na socialne dajatve. Potem pa tudi vsi delavci na severu Portugalske, ki izhajajo iz drugačne socialne situacije, ter delavci iz nekaterih drugih evropskih držav, naprimer Švice, katerih socialnih statusov ne priznavamo. To je treba rešiti, gospa komisarka. Kar veliko smo se o tem pogovarjali na parlamentu mislim da moramo zagotoviti pravično obravnavo. Najlepša hvala, gospod Pimento Lopes. Najlepša hvala. Ta predlog, ki ga želijo nekateri blokirati, nam je omogočil določen napredek v primerjavi s tem, kar je predlagal odbor Empel. Ampak Evropski komisiji moramo povedati, da če ne bomo zagotovili univerzalnega spoštovanja socialnih pravic in delovnih pogojev ter pravičnega namestila, potem te stvari ne bodo delovale. To je predpogoj. To mora storiti Evropska komisija. Upam, da bomo to dosegli tudi za vse Evropskim pokojninskim skladom, ki je bil sprejet pred nekaj dnevi. To ne bi zagotovilo večjo stopnjo socialne varnosti. Povečati je treba tudi starostno mejo za upokojitev, tako da bi lahko poskrbeli za boljše izvajanje socialnega sistema. Na portugalskem smo se v nedavnem času soočali s težavami, le z ustvarjanjem novih delovnih mest ter tudi povečanjem obsega plač bomo zagotovili ustrezen sistem socialne varnosti. Tako bomo poskrbeli za boljše delovanje teh sistemov. Hvala. Najlepša hvala. S tem se znam govornikov zaključen. Besedo dobi gospa komisarka, gospa Tisen. Izvolite. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovane poslanke in poslanci, zahvaljujem se vam za to dinamično pomembno razpravo o tem vprašanju. Te predpise za koordinacijo sistemov socialne varnosti smo predlagali že pred dvema letoma in pol pravočasno. In ta predlog smo oblikovali zato, ker smo želeli povečati socialno zaščito vedno bolj ogrožene skupine mobilnih delovcev. V kontekstu večjih demografskih sprememb in pa sprememb na trgu dela je treba poskrbeti tudi za ustrezne predpise za zaščito pravic delovcev. Prosto gibanje delovcev bo obstajalo le, če bodo mobilni delovci ohranili svoje socialne pravice. Ta predlog bo zagotovil nacionalnim upravam boljša vrode za boj proti goljufijam in zlorabam. Tudi državljani, delavci in delodajalci bodo imeli korist od jasnih časovnih rokov, ki jih bodo morali poštevati nacionalni prestolni organi. Omenila sem tudi pravno gotovost, ki jo dolgujemo svojim državljanom, pa tudi delavcem in podjetjem, ki želijo delovati znotraj sistema prostega gibanja. Iz vseh navedenih razlogov ne smemo več zavlačevati z koordinacijo sistemov socialne varnosti. Spoštovane poslanke in poslanci, komisija šteje na to, da bo Evropski parlament sprejel stališče po prvi obravnavi, ki bo pokazalo tako našim državljanom, kot tudi delavcem in podjetjem, da so socialne pravice za nas pomembne in da je za nas pomembno tudi dobro delovanje notranjega trga. Koordinacija sistemov socialne varnosti je bistvenega pomena za upoštevanje načela prostega gibanja, sploh delavcev, samozaposlenih in podjetij. To je pomembno tudi za izgradnjo notranjega trga. Imam zaupanje v to, da bo ta Evropski parlament državljanom do konca zadnjega dne mandata jasno pokazal, da štejejo tudi njihove pravice. Da boste lahko pokazali evropskim podjetjem, da razumemo njihove potrebe, pa tudi potrebe malih in srednje velikih podjetij in upam, da boste vsem pokazali, da Evropa lahko doseže rezultate. In če mi dovolite, gospa predsednica, da izkoristim še minuto časa več, saj je to moja zadnja intervencija v času razprave tega parlamentarnega mandata, želela bi povedati, da je bilo sodelovanje med komisijo in Evropskim parlamentom, sploh odborom za zaposlovanje, vedno odlično. Mislim, da nam je uspelo doseči veliko napredka in članom tega odbora se zahvaljujem za vse dosežke. Veliko sreče v prihodnje. Hvala. Najlepša hvala, gospa Thyssen. Kolegi na odboru Empl vas prav gotovo poznajo bolje kot jaz, ampak tudi jaz se vam osebno zahvaljujem za vaše sodelovanje, da ste se vedno udeležili naših razprav in da ste upoštevali tudi interese naših državljanov. Tudi jaz vam želim veliko sreče pri delu v prihodnosti. Hvala. Zdaj pa ima besedo naš poročevalec za dve minute, gospod Vals. Najlepša hvala. Hvala, gospa komisarka, to je res vaša zadnja intervencija. Jaz dobro poznam razliko med desnico in levico in vi ste jasno pokazali, da so včasih ljudje na desnici političnega spektra lahko še celo bolj razumevajoči kot. Mm -hmm posameznik iz levice glede tega. Danes jutraj sem slišal veliko strahu, niti ne toliko sovraštva v teh intervencijah. Zaradi tega strahu govorite nesmisle. Šest mesecev prenosa oziroma izvoza dajatev, na čemer smo delali toliko časa, to bo darilo zaradi nekaterega bodo nekateri imeli korist. Študija Evropskega parlamenta je pokazala, da bo šestmesečno obdobje zagotovilo boljše vglačevanje v trg dela kot pa trije meseci. Ko poslušam evropske poslance in poslanke severa in zahoda Evrope, ki niso povedali ničesar o velikih podjetjih in družbah, ki organizirajo socialni dumping. To niso delavci iz vzhoda, ampak zelo velika podjetja z zahoda. No, vi pa ne poveste ničesar o tem, nikakor ne zahtevate od teh večjih družb, da bi prispevali k zagotavljanju ustrezne socialne varnosti svojih delavcev. No, mislim, da tukaj verjetno govorite zaradi strahu, ker se tresete pred temi multinacionalkami, s katerimi se danes niste soočili. In to menim, da je res izjemno žalostno žalostno, ko govorimo o svoji državi članici, pa ne govorimo o vseh evropskih delovcih. In to je žalostno tudi za nekatere z levice. Kako lahko govorimo o svoji državi, o svojih interesih v času evropskih volitev? Mislim, da moramo upoštevati čisto vse delovce, ki imajo skupne interese danes v Evropski uniji. Ta podjetja so tista, ki vzpostavljajo konkurenco med delavci in šibijo socialno zaščito vseh. Pozivam vse, progresiste ki, tiste, ki ste napredni v tem parlamentu. Tisti, ki menijo, da je Evropa lahko sinonim napredka, naj vam povem, da to ne bo imelo nobenega smisla, če ne bomo zagotovili napredka za čisto vse državljane, ne glede na njihovo državljanstvo. Nacionalnost, to je to, kar gradi Evropo. Pozivam vas k temu. Ne pravim, da je to besedilo popolno in da bo rešilo vse, ampak to bo že določen znak napredka in pa miroljubnega sodelovanja med delavci, obenem pa bo to pomenilo tudi boj proti goljofiji in zlorabam. Tako bomo zagotovili tudi Evropo blaginje v prihodnosti. Hvala. Could... Najlepša hvala, gospod poročevalec, ko bi vsaj lahko nadomestili strah z upanjem, ker imam še nekaj časa in sem polno navdiha, naj ponovim citat Semša Hinja, velikega irskega pesnika. Menimo, da lahko daljne obale dosežemo od tu, obenem verjamemo tudi v rešitev v prihodnosti. S temi besedami bom pa zdaj zaključila to razpravo. Nadaljevali pa bomo z naslednjo točko, to bo razprava s predsednikom latvijske vlade Krišćanicom Karinšem o prihodnosti Evrope. Hvala.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 today is possible to start immediately everybody knows our danes lahko začnemo takoj vsi poznamo našega prijatelja, ki je bil član tega parlamenta in hvala, da, si, da ste sprejeli naše povabi, povabilo za, o razpravi uh, o prihodnosti Evrope. Um, dobro poznate ta parlament in razprava bo preprosta. Poznate stališče Evropskega parlamenta, pomen Evropskega parlamenta, poznate predsednika Evropske komisije, podpredsednika Evropske komisije. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Kot veste, želimo, da bi Evropski parlament bil v središču razprave o prihodnosti Evropske unije. Vi ste častni član tega parlamenta in takoj vam predajem besedo. Hvala. è aperta la registrazione elettronica per il in eh, seveda sedai sprejemamo eh, prijave za postopek catch da eh, ta seznam bomo zaključili po govoru premijeja Kariša. Augusti Goda, Thijs Tajani, Kongs, President Juncker. Najlepša hvala. Spoštovani predsednik Tajani, predsednik Evropske komisije, gospod Juncker, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, gospe in gospodje, prijatelji. V veliko veselje mi je, da vas lahko nagovorim pri tej pomembni točki, pri razpravi o prihodnosti Evrope. Kot dobro veste, sem skoraj deset let delal na Evropskem parlamentu, bil sem evropski poslanec in v tem času sem se nekaj stvari tudi naučil. Pri tem pa sem se naučil naslednje, da če hočem dati govor, moram govoriti vsaj tri različne jezike, drugače sploh ne morem govoriti. No, sedaj imamo jezikovni pouk. S francoščino je zame žal nekoliko bolj zapleteno. Ta jezik razumem, ampak za govor je pa francoščina prezahtevna. Bom nadaljeval v angliščini. No, to je pa že moj četrti jezik. To je čas sprememb, konec mandata, čas evropskih volitev, to je čas za razmislek ampak preden nadaljujem s tem nagovor, mi dovolite, da predstavim še nekaj zgodovinskega konteksta. Latvija. Evropa. Kaj povezuje evropejce? V resnici nas povezuje skupna zgodovina že iz časov antične Grčije, Rima, pa tudi v kontekstu širjenja krščanske vere po Evropi. In baltska območja ter regije so bile zadnje na vrsti pri teh stikih, takrat še nismo postali del te zapuščine. Na koncu 12. stoletja, na začetku 13. stoletja je papež v Rimu na nek način odobril križanje proti nekristijanom na baltskem območju. Od takrat je naša država preživela čisto iste spremembe, prelomne točke kot preostanek Evrope. Razsvetljenstvo, renesansa in tako dalje. Danes je naša država močna luteranska država z močno prisotnostjo katoliške skupnosti na jugovzhodu. Naša identiteta znotraj evropskega konteksta je jasna. Poznate nas kot zelo pragmatične, potrpežljive, ampak menimo, da smo tudi razumni in dobro upoštevamo predpise. Pri nas vlada kultura kreativnosti in osebnega podjetništva, ki se vedno prebije v ospredje. Sto let po uvedbi krščanstva se je naša država soočala tudi z veliko vojaške represije, včasih strani Nemčije, Polske, Švedske, pa tudi Rusije. V celotnem obdobju smo ohranili svojo identiteto, jezik in kulturo. In šele na koncu prve svetovne vojne, leta 1918, smo končno razglasili državno neodvisnost. Še dve leti pa je trajalo v času vojne za neodvisnost, da smo se osvobodili ostankov nemške in ruske vojske, ki so bili še vedno prisotni. Moj ded, praded, pravzaprav je vstopil v vojsko cara, potem je postal bolševik, se boril v revoluciji proti caru in potem, ko je slišal, da je naša država razglasila neodvisnost, je postal borec za državno neodvisnost. To je tipična zgodovina. Naša država se je med vojnama razvijala, potem pa je prišla druga svetovna vojna, ki je povzročila veliko škode po celi Evropi. Tukaj pa se že začne moja zgodba. Sem sin vojnih beguncev. Moji starši so bili otroki leta 44, 8 in 14, sta bila stara v majhnih čovnih, sta zapustila Švedsko in se odpravila v Latvijo. Nekaj tisoč jih je šlo v Latvijo, nekaj tisoč v Nemčijo. Moji starši so na švedskem odrasli, tam sta se spoznala in se poročila, potem sta se preselila v Združene države, kjer sem se rodil jaz, pa tudi moje dve sestri. V Latvijo sem prvič prispel leta 1984, takrat sem bil gimnazijec na zadnji latvijski begunski srednji šoli. In Latvija je bila takrat popolnoma drugačna. To je bil drug svet. Vse je bilo sivo, ljudje se na ulicah niso nasmihali, sovjetski vojaki povsod, vse je bilo v ruščini, infrastruktura je bila pomankljiva v kakršnikoli obliki, pri mostovih, cestah, posod ste videli razkroj. Konec 80-ih let tudi ko je padel berlinski zid leta 1989, pa so se stvari končno spremenile. Neodvisni smo postali leta 1991 in v zelo kratkem času smo oblikovali demokratične institucije, svobodno poslovanje, bančni sistem, tržno gospodarstvo. Čisto od začetka. In 13 let po neodvisnosti smo se pridružili tudi NATO in EU in kmalo bo že 15. obletnica našega vstopa v Evropsko unijo. In v imenu naše države lahko povem, da ne obžalujemo niti enega dne, odkar smo vstopili v Evropsko unijo. Kaj je Evropska unija? Prvič, to je unija vrednot. To je treba povdariti. Svoboda, demokracija, vladavina prava. Kako so se zgodovinsko reševali spori v Evropi? Z vojsko, s puškami, s tanki, z uničevanjem. Kako stvari rešujemo danes z dolgimi in včasih tudi mučnimi razpravami, z glasovanjem, ampak to je prav gotovo bistveno boljše kot prej. EU pomeni tudi gospodarski razvoj in v sred tega je enotni trg. Z med sebojnim odpiranjem meja smo ustvarili enega največjih trgov na svetu, več kot 500 milijonov ljudi in naš gospodarski obseg, ki dosega obseg gospodarstva združenih držav, za katere je to največja ekonomija ali pa gospodarska velesila na svetu. Ampak v EU ni vse lepo in prav. Kot politiki vsi vemo, da se širi veliko protievropskih čustev. Na vzponu so tudi tako imenovani populisti. Moje čisto enostavno sporočilo pa je, ne borite se proti populistom, to nima nobenega smisla. Ampak skušajte razumeti, zakaj ljudje poslušajo populiste, zakaj so nesrečni, zakaj so naši državljani srečni, kaj se je zgodilo. Pred desetimi leti, leta 2008 in 2009, se je sesula banka v Združenih državah, v redu to se zgodi na vsake toliko časa, je pa to povzročilo verižno reakcijo v obliki bančne krize po celem svetu, pa še posebej v Evropi. To je vodilo na to v gospodarsko krizo, največjo po veliki depresiji. BDP v moji državi je upadal kar za eno četrtino, to je bil eden največjih upadov na ravni Evropske unije. Tudi v drugih državah članicah je bila situacija slaba, ampak ne v tolikšni meri. Kaj se je zgodilo pozneje? Migracijska kriza, nemiri na Bližnjem vzhodu, ki so se začeli z miroljubnimi revolucijami, pa so se na to spremenili v nasilne revolucije. In posledica tega val za valom migrantov. Na to pa še zadnja politična kriza, ljudje so izgubili zaupanje v sistema. To je razumljivo. Moramo pa jim pomagati to zaupanje in vero v prihodnost obnoviti. Če razmišljamo o voljivcem, se moramo vprašati, kaj so njihove največje skrbi. Delovna mesta, način življenja v povezavi z migracijami, okolje ter varnost. Če govorimo o prihodnosti Evrope, moramo upoštevati vse te štiri vidike. Najprej delovna mesta. Evropska unija ima mehanizem za spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest in ta mehanizem je enotni trg. Spomnim se zgodbe, morda je bila to ena od ezopovih pripovedk iz otroštva. Oče je imel tri otroke, potem je dal enemu sinu palico, mu reče prelomijo in jo prelomi. Potem drugi pa to ponovi, na to pa tretjemu sinu da cel svežen palic pa potem tega nihče ne more zlomiti. Kaj je nauk te pripovedke? Ko delujete sami, vas enostavno prelomijo kot palico, če pa delujete združene, združeni ste močnejši. In to je lepota enotnega trga. Na enotnem trgu se soočamo z izzivi, ki prihajajo od zunaj. Tukaj imamo usporne kitajske in pa ZDA ki morda niti ne verjame v to, da ima bistveno vlogo pri organizaciji globalne trgovine. Kako je s Kitajsko? To je država, ki odprto subvencionira svojo industrijo. Ta industrija zdaj posega na evropske trge in ima nepravično prednost. Obena pa evropska podjetja nima enakega dostopa do kitajskega trga. Kaj je odgovor? Kako se bomo soočili s tem izzivom? Odgovor za nepravično konkurenčnost ne more biti protektorat. Ne moremo stopiti po poti Kitajcev. Ne smemo postati bolj podobni Kitajcem, ampak moramo zahtevati, da Kitajci postanejo bolj podobni nam. Odpirati morajo svoje trge. Kar veliko teže imamo lahko kot Evropska unija in enotni trg. To moramo izkoristiti, ampak ne kot posamezne krhke paličice, ampak kot svežen palic, ki jih nišče ne bo mogel zlomiti izven Evropske unije moramo še vedno premostiti nekatere ovire, ki so vezane tudi na notranje ovire, ki jih imamo še vedno na notranjem trgu. To velja tako za digitalno sfero, kot tudi sektor storitev. Vprašajte se, zakaj največje internetne družbe prihajajo iz Združenih držav? Zakaj te družbe niso evropske? Odgovor je popolnoma jasen. ZDA ima dolarsko območje, potem ima tudi zvezdni proračun in nobenih ovir v smislu trgovine med zvezdnimi državami. Imajo res poenoten notrni trg, ki je manjši od nas, 300 milijonov, mi imamo večji trg, ampak preveč ovir. Toliko govorimo o tako imenovanih nacionalnih prvakih. Ampak naših predpisov konkurenčnosti ne smemo preusmeriti tako, da bi umetno ustvarili takšne gospodarske prvake. Te oviramo na notranjem trgu moramo odpraviti, tako da se bodo lahko ti prvaki sami ustvarili in se na to soočili s celim svetom, z druženimi državami in še posebej enostavno s Kitajsko. Eden od menikov enotnega trga je bančni sistem. Pred desetimi leti je bila največja grožnja za banke likvidnost. Ustvarili smo bančno unijo tako, da bi Evropska centralna banka postala res nekakšen varovalni mehanizem, na osnovi katerega bomo poskrbeli za to, da bodo naše banke preživele. Svet se je v zadnjih desetih letih spremenil, likvidnost bank ni več največja težava, pojavila se je nova težava, to je terorizem in financiranje terorističnih dejavnosti. In kako do tega prihaja? Za uporabo nezakonitih skladov, ki so upeti v evropske bančne sisteme. Kako pa je s pranjem denarja? V Evropskem parlamentu sem bil z gospod Sršen Tini soporočevalec glede zadnjih dveh direktiv. In takrat sem se kar nekaj naučil o tej politiki. Zakonodaja na področju boja proti pranju denarja zadeva predvsem oceno tvegan in zmanjševanje tvegan pri umazanem denarju, ki vstopa na naše trge imamo veliko gospodarstvo, večje kot eh, Rusija, tako rekoč. V zadnjih letih pa je ruski denar kar začel pretekati v našo državo. Zakaj? Zato, ker v Evropi obstaja pravna država, zato, ker nikomor ne vzamemo sredstvo, ne da bi to obravnavali na sodišču. Veliko denarja je čistega, ampak nekateri denar pač ni. In tisti, ki uporabljajo nezakonito pridobljena sredstva in denar, to so kriminalci, ne govorimo o tistih, ki iščejo vrzeli v davčnem sistemu, ampak govorimo o zagrizenih kriminalcih, ki premikajo na milijone evrov, se kot muhe zbirajo nad Evropo in iščejo šibke člene v verigi. Potem ugotavljajo, v tej državi lahko storimo to, v tej to in tako dalje. Tudi naša država je bila del te verige. Ne smemo biti sami. Prane denarja je vse evropska težava. Odkar sem predsednik vlade, nimam več časa in potrpežljivosti za to, da bi se vsi nekako zbrali. Jaz sem že počisi pred pragom oziroma bom. Zagotovili bomo najčistejši, najodpornejši bančni sistem v Evropi. Čez leto in pol pa bom lahko svetoval komorkoli tukaj, kako se počisti bančni sistem. Ampak to je tako kot boj proti podganam. Želim se znebiti podgan, očistiti hišo. Moja hiša bo čista, ampak kaj pa hiše mojih sosedov? Morda so kriminalci zapustili Latvijo zaenkrat, ampak žal, prepričan sem, še niso zapustili celotnega območja Evrope. Počistiti bo treba celo soseščino. To pomeni nadzor nad pranjem denarja, ki ga je treba centralizirati, tako kot je treba centralizirati vse ostale mehanizme. Potem še dodatna skrb glede naši, naših eh, volivcev, imigracije, način življenja. Ni Preprostih odgovorov tukaj nimam jih in nihče jih nima. Resnica je, da je Evropa fantastična destinacija za delo in za življenje. Imamo stabilne ekonomije, imamo stabilne demokracije, vladavino pravo, osebne pravice in številni od naših sosedov tega nimajo. In kot avtokracije rastejo, pritisk tistih, ki želijo priti v Evropo, se bo samo povečeval in ne bo izginil in torej s tem se moramo naučiti živeti. Moja država se je ukvarjala tudi nekoliko z imigracijami. V, med rusko, rusko okupacijo smo imeli kar nekaj imigrantov, ki so prišli v uh, Latvijo. To 700 tisoč jih je prišlo, to pomeni eno tretjino prebivalstva, dva milijona nas je in nismo se znali s tem soočiti, kajti nismo imeli vlade. Moskva je sprejemala odločitve namesto nas, ni bilo nobenega postopka soodločanja, sploh nismo imeli nobene besede. Ko smo postali neodvisni, kako smo se s tem mm, spopadli? Z velikim ijem integracija treba je delati z ljudmi, treba je delati na sistemu izobraževanja, eh, seznaniti jih z našo kulturo in to je pot naprej, naprej. Ne moremo se boriti proti temu, ne moremo preprečiti ljudem, da bi prišli v Evropo. Mi smo najljubša destinacija, moramo pa delati na integraciji teh ljudi. Ne moremo narediti, moramo narediti nekaj, da bi olajšali te um, te pritoke in pri tem pomaga Frontex. To je odličen program, ki ga je treba ukrepiti če lahko našim voljivcem pokazamo, pokažemo, da imamo nadzor nad zunanjimi mejami in da ima, nimamo notranjih meja, potem ne bi imeli situacije, spomnite se, šengenskih mej, ko ste recimo, um, ko se je zgodilo, da je bil zaprt most med eh, Nemčijo in Francijo tukaj v Strasburu. Potrebujemo odprte notranje meje zaradi enotnega eh, trga, kar pomeni, da moramo imeti nadzor nad zunanjimi Eh, zunanjimi mejami. Moramo financirati eh, eh, taborišča, moramo se boriti za vladovino prava v tretjih državah in moramo delati na integraciji. Evropa je unija 28, zaenkrat 28 suverenih držav z svojo nacionalno identiteto. In zelo pomembno je, da ohranimo naše nacionalne identitete, kulturo in jezik. In to bomo počeli, to bomo storili prek procesa integracije tistih, ki prihajajo. Prišli, ki se morajo prilagoditi na našo kulturo, naše države. To je način, kako delujemo. In za torej zavarovati moramo zunanje meje in integrirati prišljike, tako bomo vsi se lahko sprostili glede tega. Potem še tretja skrb, okolje, podnebne spremembe, ne bom se poglabljal v to, ampak potekajo. Um, ljudje in um, o, torej oglični otis in vse to se dogaja. Seveda uh, vidimo, da se um, oglikov dioksid uh, zvišuje in naš otis se zvišuje. Vendar pa nimamo vsi enake energetske mešanice. Mi smo za Švedsko približno 40 odstotkov uh, uporabljamo obnovljivih virov uh, energije. Zelo napredni smo. Niso vsi nekateri nekateri so zelo odvisni od oglika. In če želimo odpraviti fosilna goriva, potem bo moral nekdo za to plačati. Zato pa potrebujemo nekaj časa. In ne glede na to, kako hitro želimo napredovati, moramo spremeniti neko strukturo, zato da bo prišlo hitreje do te spremembe. In tukaj je treba odpreti trg E, energetski trg za konkurenco. Moramo imeti tudi konkurenco pri e, obnovljivih virah. Recimo primer elektrika. Številne države so regulirale ceno e, elektrike. Porabniki plačajo enako v ponedeljek zjutraj, popovdne in zvečer in nihče ne pomisli, kdaj bo vključil recimo pralni stroj, pomivalni stroj, kajti vedno enako plačamo in niso motivirani. Tam pa, kjer je več konkurenca, konkurenčnosti, imate operaterje, ki. Um, eh, Ki recimo um, uravnavajo, kdaj se to vključi, kdaj se vključijo naprave, in zaradi tega se potem cena zniža. Torej, moramo imeti več uh, zmogljivosti za uh, konične, um, torej, kako prihajajo do konice, in zaradi takrat bi. Um, takrat bi je treba prihraniti ravno v teh eh, časih, ampak zato je treba imeti dereguliran, eh, dereguliran trg, torej če želite prihraniti konkurenčnost povsod na vseh področjih. In potem še četrta skrb, varnost. To pomeni različno za različne evropejce. Na, jugi, na jugu Evrope, ko ljudje razmišljajo o varnosti, razmišljajo o e, nezakonitih migracijah, o terorizmu. To je tudi e, grožnja pred nami. V zahodni Evropi je največja grožnja trenutno e, Brexit, ne samo za trgovino, ampak tudi za mir na Irskem. Sam prihajam z Latvije in ni skrivnost, da ko Latvici razmišljajo o varnosti, razmišljamo o Rusiji. Rusija je naš vzhodni sosed. Od vseh nas ima vlado, ki ima eno temeljno politiko. Prepričana je, in to je v njihovi politiki, da jih obkrožajo o, sovražniki in da, vedno pod, da jih vedno napadajo. Tako se počutijo in zato želijo ošibiti svoje nasprotnike. In trenutno je največja grožnja strani Rusije ni vojaška, a to je tudi e, tveganje in grožnja, ampak največje imamo NATO, imamo svoje sile. Največja grožnja je, so napačne in lažne informacije. Živimo v svetu teh čudovitih naprav, ki jih imamo vsi pred seboj ali v svojih žepih. In in sedaj imamo dostop, neomejen dostop do mm, znanja, lahko greste na internet in najdete noro dobre stvari, vendar pa se je izkazalo, da socialni mediji so fantastičen način za propagando, za širjenje propagande in to poteka zelo hitro in vedno več ljudi ne bere več um, um, pravih medijev, recimo novinarjev, ki preverijo svoje vire, ampak dobijo informacije iz socialnih medijev socialnih eh, medijev. In zato je treba razmisliti o tem, da je treba regulirati platforme in ponudnike na internetu glede vsebin, ki se širijo. Tukaj to je zelo spolzek ter, teren. Tukaj gre za zelo tanko črto med odgovornostjo in uh, cenzuro. In kot Latvijec nikoli ne bom podpiral cenzure. Preveč zgodovine, preveč smo jo že videli v zgodovini. Ampak treba je najti to tanko linijo, ker tukaj gre na napad na, naš življenje, na naše življenje. Oni želijo um, povzročiti razdor med nami. Razmišljite recimo o cepljenju. Kje, odkot prihaja ta, ta prepričanje, da uh, um, cepljenje povzroča avtizem? Prihaja iz Rusije. Oni pravijo, da uh, Um, da prihajajo tam ljudje, pa ki niso bili cepljeni, to povzroča hude stvari v Evropi. Imigracije, tudi za temi je uh, Rusija, Brexit, tudi tam so zelo vključeni. Imamo ta balonček uh, v celi vzhodnji Evropi, da ne bi bil George Soros grozna oseba, ki spodkupuje naš način življenja. To prihaja vse iz enega samega vira in če tega ne bomo sprijeli, ne bomo se mogli spopasti s tem. In glede varnosti, javnosti pravim, da vojaško na moja država um, prispeva dva odstotka BDP-ja za obrambo. Mi smo del NATO, vsi bi morali to početi, ampak uh, vojaž, vo, vojska je samo en del enačba. Ravno tako pomembno je, je um, kombinacija z temi lažnimi uh, novicami in tukaj moramo razmisliti o zakonodaji, ki jo je treba pripraviti. In ob koncu ne bi bil latvijski politik, če ne bi uh, omenil večletnega finančnega proračuna, sedemletni uh, proračun, uh, s katerim se sedaj soočamo. Strinjam se in ta kot ta parlament, da je treba več investirati v raziskave in razvoje. To bo ustvarjalo novo delo, delovna mesta, gospodarsko rast in bogatstvo v budočnosti. To je zelo pomembno. Vendar pa. Ravno tako pomembno je, da ko vlagamo v razvoj in raziskave, ne počnemo to samo v enih ali dveh uh, področjih, ampak po celi Evropi. Kaj ti pametni ljudje živijo v celi Evropi in vsi potrebujejo gospodarsko rast. In če pomislite, da je odličnost. Uh, osredotočena samo na nekatere države, potem si ne delate usluge. Ja, ulaganje v razvoj in raziskave, vendar pa po celi Evropi. To je zelo pomembno. Potem uh, kohezija. Kohezija je ravno tako pomembna, vendar pa mora biti pametna. Zagotoviti moramo, da se uh, da eh, revna območja rastejo in ne nazadnje kmetje v Evropi. Vemo, da zgodovinsko je um, proračun bil namenjen skupni kmetijski politiki. Še vedno je pomembna. Vendar pa imamo zgodovinsko priložnost, da popravimo zgodovinske krivice. Vsi kmetje na evropskem. Um, trgu se spopadajo z uh, istimi cenami. Mi uh, mi sub, subvencioniramo, ampak uh, naših drž, uh, kmetov ne subvencioniramo enako. In tri države, ki dobijo najmanj, so tri baltske države - Latvija, Litva in Estonija. Eh, zaradi matematičnih razlogov, ki izvirajo iz 90-ih let. Naši kmetje so tekmujejo vsemi drugimi kmetje in edini način, da lahko z njimi kmetuje, je za ceno svojega, svoje revščine in prisiljeni so o, tekmovati. In jaz ne bi želel subvencionirati nikogar, ampak tem, to nam ne bo uspelo. Če pa subvencioniramo, potem bi morali.